prepovedi uporabe cianida v rudarstvu. Gospod Mesarošek je na mojem seznamu. Mesaroš. Gospod Mesaroš, izvolite. Hvala lepa. Prosil bi eh, za razširitev prepovedi uporabe cianida na celotno območje Evropske unije. To tehnologijo bi morali popolnoma odpraviti, tako da bi se izognili naravnim nesrečam, pri katerih eh, se strupeni odpadki izlivajo v vode. To se je zgodilo pri Tisi. Prišlo je do pomora celotne faune, to vpliva tudi na Slovaško, kajti ta nesreča se je zgodila v bližini mačarsko-slovaške meje. V prihodnosti obstajajo. Načrti za ponovno odpiranje novih rudnikov, ki bodo uporabljali to nevarno tehnologijo, eh, ne gre za bilateralno vprašanje dveh držav članic Evropske unije, ampak je v interesu celotne Evropske unije, da vzpostavimo eh, trajnostno okoljsko politiko. Zato sem glasoval za to poročilo in se pridružujem tistim, ki podpirajo te ukrepe. Hvala lepa. Gospod Ugijas, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, mi smo zato, da se prepovejo uporabe tehnologij na cianidni osnovi, tako kot je povedal kolega pred mano. Te tehnologije škodijo okolju in eh, predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi in živali. Želimo izraziti svojim glasom, da Eh, se kot italijanska delegacija zauzimamo za to, da gre pri tem za temeljne vrednote človeško zdravje in eh, tudi eh, varstvo narave in da tega ne smemo žrtvovati takim tehnologijam. Ampak, ker gre za tehnologije, za Eh, pridobivanje zlata in ne za pridobivanje, za pridelovanje eh, krompirja, imajo seveda tudi veliko denarja na voljo, da bi lahko razvile tehnologije, ki so v skladu z varstvom okolja in tudi ne škodijo zdravju. Hvala, gospod Ugijas. Gospod Barim Tudor. Domnilor in domnilor, mulțumesc celor aproape 500 de colegi. Hvala lepa, zahvaljujem se našim petsto kolegom, ki so včeraj glasovali proti uporabi cianida v rudarstvo. Če govorimo o cianidu, govorimo o smrtno nevarni zadevi in ta odločitev je prinesla veliko. Transilvanija ima en največjih virov zlata, ne samo zlata. Tukaj imamo tudi 300 ton, ton or, urana, velike količine srebra in ostalih eh, plemenitih redkih eh, kovin. Mafija poskuša na nacionalni in mednarodni ravni si prisvojiti to bogatstvo in izvaja zelo agresivno propagando v ta namen. Uporaba cianida je prinesla hude katastrofe za stropitev okolja 4 štiri gore so bile prizadeve, pa tudi veliko, veliko crkva in tudi Alburnus Mar, to je staro rimsko mesto, del svetovne kulturne dediščine po UNESCO. Imeli smo že en Černobil v Evropski uniji, ne potrebujemo še ene take katastrofe. Hvala lepa, gospod Preda. Hvala predsedojoči. Včeraj sem glasoval proti tej resoluciji, zato ker me je zato prosila lokalna skupnost. Te lokalne skupnosti vidijo v tej resoluciji grožnjo za nadaljni razvoj območja predlog spremembe, ki sem ga vložil z več kot 40 kolegi. Zahteval izvedbo študije, ki bi poročila vplive na okolje. In eh, sprejetje tega predloga sprememb eh, bi bilo časno dejanje. Drugače pa je razprava samo škodila razvoju tega območja. Lepa. Zdaj pa nadaljujemo z prvim poročilom gospoda Mendeza de Vigota. Imam enega govornika oziroma govornico, gospa Ovir, kot prva. Gospe Ovir ni več tukaj. Torej bomo prišli na Kirgizijo dva govornika. Prvi je gospod Higgins. Že teče k mikrofonu. Gospod Higgins, izvolite. Ja, hvala, predsedujoči. Vas lahko vprašam, zakaj lahko toliko poslancev se tako na glas pogovarja in eh, moti nas, ki želimo v miru govoriti. Kolegs. Še 5 do 10 minut imamo, preden bo prišel podpredsednik gospod Biden. Zatorej vas eh, prosim, da bodite pošteni do kolegov in jim omogočite, da govorijo v mirnem in tihem okolju. Gospod Higgins, izvolite. Vzdržal sem se pri resoluciji, kar zadeva Kirgizijo. Pred petimi leti so ljudje iz Kirgizije se zauzemali za tulipanovo revolucijo, zato da bi si priskrbili boljše življenje. Vlada, ki je prišla na oblast, je izdala upanje množice in vzpostavila koruptni režim. Nova vlada je sestavljena iz ljudi, ki nimajo nobenega razumevanja za življenje, kirgizicev, Slišali smo pozive k novim parlamentarnim volitvah, vendar se bo, ne bo nič spremenilo, dokler ne bo to množice in eh, kmečko prebivalstvo dobili svoje kandidate, da preprečijo katastrofalno privatizacijo v zadnjem desetletju in omogočijo resnično demokratične spremembe in omogočijo ustrezno načrtovanje gospodarstva v osrednji Aziji. Hvala lepa, gospod Higgins. Naslednje poročilo je poročilo o Petrle. Gospa Mikuljene bi želela obrazložiti svoj glas. Kolegi, prosim, prosim za nekaj miru. Hvala lepa. Ta dokument je bil sprejet z veliko večino, ni bilo nobenih ugovorov proti temu dokumentu, kar je tudi razumljivo. Zdravje je naša skupna vrednota in Evropski parlament, kot tudi vse državljane Evropske unije. Vsem državljanom bi izrekla čestitke za sprejem eh, tega poročila, s tem bomo omogočil nadaljnje ukrepanje proti raku, vključno z preventivnimi ukrepi. Položaj je trenutno zelo zaskrbljujoč, moramo se mobilizirati, zato da bomo lahko težave premostili, prepričana sem, da je potrebno okrepiti sistem boja proti raku, to mora biti del naše zdravstvene strategije, delovati moramo na različnih ravneh in koordinirati prizadevanja tako, da lahko izkoreninimo rak. Hvala lepa, gospod Paška. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Poročilo o boju proti raku Eh, obravnava predvsem pomen pre, prečevanja raka. Eh, vemo, da je pri zgodnjem odkritju eh, možnost za ozdravitev veliko večja. Pomemben je tudi življenski slog in drugi pogoji, ki ustvarjajo razloge za, za rak. Presejalni programi so prav gotovo pomembni za preprečevanje mm -hmm te bolezni um, in posledic bolezni. Naslednji korak bi bil ta, da bi eh, v vseh državah članicah uporabljali take metode, tudi v klinikah, ki niso tako velike, ker nimajo toliko izkušenj in s tem bi lahko povečali tudi možnosti za preživetje. Treba je oceniti delo gospoda Petrleta in upati, da bo EU sprejela ukrepe za boj proti te bolizni. Hvala. Ďakujem pekne. Chvala. Naslednji gospod Bonsignore. Senor Bonsignore, prego. Gospod Bonsignore, prosim, hvala, gospod predsedujoči. Želim uh, čestitati k opravljenemu delu, uh, torej odboru za eh, okolje, javno zdravje in varnost hrane in predvsem se želim zahvaliti gospodu Peterletu kot poročevalcu. Uh, gre za partnerstvo v boju proti raku in to je zelo občutljiva tema. Uh, in pred eno uro smo sprejeli eh, to poročilo. Po približno 2 milijona evropskih državljanov eh, umre zaradi raka, 10 odstotkov eh, zaradi izpostavljenosti kancerogenim snovim. Eh, prepričan sem, da je cilj 15-odstotnega znižanja eh, teh primerov do 2020 možna s skupnim delovanjem vseh držav članic. Evropa mora nastopati enotna. Zdi se mi, da je 67, eh, 66. člen pri tem še posebej pomemben, ki zagotavlja vsem, vseh državah razpoložljivost zdravil. In zato sem tudi Eh, glasoval za to poročilo in pozdravljam poročilo. Hvala. Dragi kolegi, vem, da ste nestrpni, ker čakate na podpredsednika ZDA, ampak eh, trajalo bo še 5 do 10 minut, prosim vas, da ste mirni, tako da lahko nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Naslednji je na vrst naslednje poročilo gospi Toje o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah. Gospod Mesaroš, vidim, da se prijavlja, za, torej da želi obrazložiti glas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Informacijska in komunikacijska tehnologija je predvsej napredovala v zadnjih letih. Razvoj tega sektorja pa je prispeval tudi k razvoju drugih sektorjev, ki so stagnirali, kot recimo nanotehnologija. Zato pozdravljamo pobudo komisije, da bi informacijska in komunikacijsko tehnologijo uporabili tudi z namenom izpolnitve ciljev za leto 2020. Sam sem glasoval za to pobudo. Zelo pomembno se mi namreč zdi, da izpolnimo lastne cilje do leta 2020 in da uvedemo energetsko učinkovito tehnologijo. Področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij je strateškega pomena pri naših prizadevanjih za uvedbo energetsko učinkovite tehnologije. Da bi izpolnili zastavljene cilje, moramo poskrbeti za standardizacijo mirskih naprav, hkrati pa moramo pripraviti tudi svežen pobud, ki bo spodbujal razvoj storitev. Naslednje poročilo je poročilo Prodi. Trije govorniki so na mojem seznamu. Najprej gospa Matera. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Sem eh, glasovala za poročilo in predvsem tudi cenim delo, ki ga je opravil Vittorio Prodi. Eh, gre za pomembno dejavnost, ki jo izvaja Evropska komisija. Sem iz, iz italijanskega juga, na evropskem jugu, eh, ob sredozemlju. Ljudje pri nas Eh, mora biti, ust, morajo biti ustrezno tudi pripravljeni na podnebne spremembe. Torej, naša regija živi predvsem od kmetijstva, od ribištva in od turizma. In uh, v glavnem so to uh, revnejše občine. Predvsem gre tudi za večjo solidarnost med državami in posameznimi regijami. Uh, in eh, mislim, da je to tudi cilj nove strategije. Zelo težko je govoriti tu, ker je tako glasno. Torej, še enkrat, eh, sem za sklad za solidarnost in za Evropsko ljudsko stranko sem tudi poročevalka, zato ker bo to učinkovit odgovor na uh, spre, podnebne spremembe, ampak kot rečeno, ne mogoče je govoriti tu v dvorani. Hvala. Gospa Adrikine. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podprla sem belo knjigo komisije in pa poročilo gospoda Prodija. Takšno belo knjigo potrebujemo še prav posebej eh, glede na pogovore v Köbenhavnu. Rezultati tega srečanja v Köbenhavnu zagotovo niso zadovoljivi. Gre za boj proti podnebnim spremembam, vendar bi rezultati, ki so bili doseženi, pomenili, da bi še zmeraj prišlo do segrevanja ozračja v Evropi in tudi po svetu. Posvetiti se moramo proizvodnji energije. Bolj si moramo prizadevati za to, da bi razvili skupno energetsko politiko, hkrati pa moramo podpreti tudi raziskave na področju okolju prijazne tehnologije. Razmisliti je potrebno tudi o tem, kako bi lahko obnovljive vire energije uporabili in sicer znotraj naših gospodarstev. Upam, da bo ta bela knjiga Evropsko unijo popeljala na pravo pot in da bo obrodila konkretne sadove. Hvala lepa, gospa Andrikijene, gospa Kalembah. Pod piram eh, predlog, ki ga je podal danes kolega Prodi, eh, kar pa se mi zdi eh, problematično, je žal predlog spremembe, ki, ga, ki ga je sprejelo plenarno zasedanje, ki ga je predlagala Evropska ljudska stranka in sicer gospod Seber. Mislim, da bodo konzervativci s tem spet uvedli jedrsko energijo skozi zadnja vrata. E, torej, če govorimo o e, nizkooglični energetskih virih, e, to radi uporabljajo tudi v jedrskem lobiju. In želim opozoriti, da prodjevo poročilo gre v drugo smer. Mi in jaz kot Avstrika jedrsko energijo ne razumem kot obnovljivo energijo. In zato eh, nisem glasovala za to točko v dokumentu in to se mi zdi zelo pomembno. Hvala, dragi kolegi. Prekinjamo obrazložitve glasov, sledila bo namreč slavnostna seja.